Hello, everyone. I would like to invite you to have uh, to take your seats. So Pozdravljeni. Se vabim, da zasedete svoje mesta, da začnemo z razpravo v okviru drugega panela. Nekoliko zamujamo. Pričakujemo pa predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Tajanija, ob 16.45, da nas pozdravi. Moje ime pa je Adina Valjan, jaz sem predsedujoča odbora za okolje, javno zdravje in varnost in bom moderirala to panelno razpravo s predstavniki Evropske komisije, strokovnjaki. Naslov tega panela pa je zagotavljanje zdravega in čistega morja in oceanov. Z nami je generalni direktor za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji, gospod Žan Pake, potem gospa Drake in iz direktorata, generalnega direktorata za okolje imamo prav tako svojega predstavnika. Letošnje leto je zelo pomembno za Evropsko unijo, v katerem lahko ohrani vodilno vlogo pri zagotavljanju ukrepov za čisto in zdravo morje in oceane. Žal ne bomo imeli prav veliko časa za dialog, ampak naj začnem s tem, da sama povem nekaj besed. Vsi tukaj vemo, da oceani predstavljajo 70 odstotkov površine sveta in da morsko okolje pokriva več kot 60 odstotkov ozemlja Evropske unije. Vsi uporabljamo morja za različne namene. Morja in oceani zagotavljajo tudi več kot polovico našega kisika in usrkajo velik delež oglikovega dioksida, ki ga mi oddajamo. Storitve povezane z morjem so ključnega pomena za preživetje človeštva. Zaradi podnebnih sprememb in zakisljevanja morja, zaradi prelova, onesnaženja, zaradi invazivnih tujih tujerodnih vrst, pa oceani in morja trpijo. V zadnjem času smo sprejeli kar nekaj standardov in smernic. Kot odbor za okolje smo vedno delovali v duhu dvigovanja ambicij, ki jih želimo doseči. Parlament je v zakonodajo ustavil kar nekaj konkretnih elementov za izboljšanje stanja morja. Ampak izboljšanje zakonodaje je le prvi korak. Ko gre za splošne politike, Evropska unija s okvirno direktijo o pomorskih strategijah izpred 11 let je zagotovil standarde za dober status pomorskih voda. Na ravni Združenih narodov je cilj 14, trajnostni razvojni cilj 14, je bil postavljen na dnevni red za doseganje do leta 2030. Poročilo komisije iz lanskega leta eh, o oceni strategiji in smernic, ki so jih sprejele države članice, ugotavlja, da so države članice naredile velik korak naprej. Vseeno pa ta ocena kaže, da niso bili upoštevani vsi pritiski na morsko okolje na enak način v državah članicah. Programi imajo različne ravni ambicij in ciljev. Ključno s ciljem 14 za doseganje do leta 2030 in verjetno se to niti ne bo zgodilo. Leta 2017 so bile sprijete številne politike v okviru ukrepov. Te kažejo pozitivne rezultate, vendar pa se pritiski na morsko okolje še vedno povečujejo. V umestnem pregledu strategij se je pokazalo, da je sicer bil dosežen napredek, ampak še, še vseeno so potrebni dodatni ukrepi. Zato, da bi čim bolj prispevali k izpolnjevanju ciljev, trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. Glede morskega onesnaževanja oziroma odpadkov je bila ocena narejena že leta 1998, vendar pa zdaj ocene kažejo, da bo do leta 2050 v oceanih več plastike kot rib. Zato, da bi se s tem spopadli, je Evropska unija uvedla številne ukrepe, vključno z uredbo o upravljanju odpadkov, potem o pristaniških zmogljivosti o, za odpadke z ladi in podobne. Evropska unija se je zavezala k izvajanju te zakonodajo, tudi kar zadeva ciljev za recikliranje. In nedavno je bila sprijeta direktiva o plastiki za enkratno uporabo, to je bilo sprijeto decembra. Treba je tudi določiti strožja pravila za plastično embalažo, saj je to ena od stvari, ki se največ pojavlja na evropskih plažah. Obstajajo alternative za plastiko in zaradi tega je treba uvesti ustrezne ukrepe tudi za druge vrste plastike, ki predstavlja odpadke. Oceani potrebujejo boljše upravljanje in boljšo skrb in zato je potrebno mednarodno sodelovanje. V celoti podpiramo pravno zavezujoči dokument, kar zadeva zaščito biotske raznolikosti v morjih in oceanih. Zmanjšanje pritiska človeka na morsko okolje je treba upoštevati na vseh ravneh, tako v Združenih narodih, kot na ravni vsakega posameznega potrošnika. Zdaj pa z veseljem dajem besedo Žanu Eriku Pakeju iz Generalnega direktorata za raziskave in razvoj pet minut. Izvolite. Thank you very much, uh, dear Gesine Meissner. Thank you very Najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi Gesine Meissner za povabilo na ta popodanski panel, potem ko je komisar Mojdaš že nagovoril plenarno zasedanje. Želel bi povedati nekaj o trenutnem stanju glede pomorskih raziskav in o razmišljanju o prihodnosti. Kako se torej pripravljamo na naslednji okvirni program Horizon Europe. Številni so že podarili to, kar bom povedal tudi jaz, tudi gospa Valean je o tem govorila. Naši oceani se izrazito spreminjajo v vseh vidikih. Oceani so ustvarjajo tudi vreme. Skrajno vreme postaja nova norma, vedno več je neuri, ki so vse manj predvidljiva. In če si ogledamo to, kar se dogaja v okolici in na področju Mozambika danes, gre očitno za podnebne dogodke, ki jim do zdaj nismo bili priča. Vremenska razsežnost oceano je vsekakor nekaj, kar je vedno bolj pomembno. Oceani dejansko skrbijo tudi za proizvodnjo zraka, ki ga vdihavamo, se pa tudi to spreminja. Oceani narekujejo tudi našo prehrano, pa tudi tukaj se situacija spreminja. Oceani so največji bazen za absorpcijo oglikovega dioksida, ampak posledica tega je seveda zakisljevanje. Tudi interakcija med oceani in pa dalečim seledom se spreminja, više se morska gladina, mislim, da še vedno moramo speljati nekatere ukrepe prilagajanja, ampak vsi indici kažejo na to, da je že leta 2016 morska gladina dosegla 50 cm več višine kot pred 100 leti in prej. Morska gladina pa se bo še višala. Ocean je vir biotske raznolikosti, to je planetarni genom, ampak tudi tukaj se bo marsikaj spremenilo, že prejšnji govorci so na to opozorili. Oceani pa so tudi nova priložnost, priložnost za inovacije, nastaja modro gospodarstvo na osnovi novih virov beljakovin, odnudljivih energetskih virov, pa tudi proizvodi na osnovi biotskih virov bodo prispevali k temu njovemu gospodarstvu. Oceani se izrazito spreminjajo, zato so inovacije še kako pomembne. Vprašati se moramo, ali imamo dovolj znanja in razumevanja glede naših mori in oceanov, ta razprava kaže, da prav gotovo situacije ne poznamo dovolj dobro. Do leta 2030 mislim, da ima človeštvo zadnjo priložnost, da spoznamo morja in da poskrbimo za potrebe naših morij in oceanov. S tem se moramo soočiti danes. Paradoks je to, da vesolje in naše osončje poznamo veliko bolje kot naše oceane. Uh, veliko oceanov je treba še kartirati in kljub temu, da se veliko dogaja na mednarodni ravni in na ravni evropskih programov, moramo doseči še več napredka. In Horizon Europe je program, ki je umestil ocean v strateški okvir, osredotočamo se tudi na naravne in energetske vire. To bomo obravnavali ne posamično, ampak celovito. Ampak upam, da bomo na ta način poskrbeli za ključen prispevek. Karlo Smeda še popovdne v nagovoru že omenil ambicije evropskih institucij na področju raziskovalnih misij. Ena izmed teh misij bo posvečena čistim morem in oceanom in te misije bodo res poskrbele za velike spremembe. Gre ne le za to, da bodo raziskave vedno bolj prepoznavne, prav tako situacija oceanov, ampak tudi Evropa se bo vse bolj pogovarjala o prihodnosti oceanov. Upamo, da bo Evropa s svojimi institucijami in državami članicami ter deležniki opredelila, kako se bo soočala z izzivi prihodnosti oceanov. Misija je usmerjena v zelo konkretne rezultate na osnovi konkretne časovnice. Poskrbeli bomo za to, da bomo dejansko prišli do teh rezultatov. Takoj, ko bo izvedena prva faza, bo oblikovana tudi znanstvena in raziskovalna agenda, ne le znotraj Horizon Europe, tukaj gre za črpanje viro iz celotne Evrope, ampak bomo v to vključili tudi nacionalne programe ter zasebne in javne raziskovalne zmogljivosti. Potrebujemo industrijo, vse deležnike, vse akterje, ki se lahko vključijo v to raziskovalno agendo. Te misije pa bodo še v večji meri prispevale na ta način, da bomo lahko raziskovalne rezultate navezali na razpravo o oceanski politiki. Raziskave ne bodo stvari spremenile v praksi, treba bo oblikovati tudi novo javno politiko na osnovi raziskovalnih rezultatov in v povezavi z rešitvami, do katerih bomo prišli po teh raziskovalnih projektih. Treba je povezati raziskave in znanost z politiko. To je bistvo teh misij in tudi to bi lahko poskrbelo za največje spremembe ko gre za izzive, s katerimi se soočamo pri oceanih. Oceane bomo vključili torej v osrednje obzore Evropa in upamo, da bomo s prvo fazo teh pogajanj zaključili že v naslednjih nekaj urah in vsi deležniki v Evropi, tudi vsi tisti, ki jih zanimajo oceani, se bodo lahko zbrali in se pogovorili o prioritetah iz programa Horizon Europe v naslednjih letih. Ta program bomo torej lahko začeli potem izvajati na začetku leta 2021. Vedeli bomo, kateri so prednostne naloge in potem jih bomo lahko začeli izpolnjevati. Evropa je prav gotovo pomorska, imamo najdaljšo obalo na svetu, trikrat daljša je kot obala Združenih držav, pa tudi daljša kot obala Rusije. Prav gotovo smo oceanska unija in upamo, da bomo lahko z raziskovalnimi programi in bolj ambiciozno politiko poskrbeli za to, da bodo oceani ostali v osredju našega okolja. Hvala. Okay, okay, um, okay, much, Now... Najlepša hvala, gospod Pake. Zdaj pa z veseljem predajam besedo gospej Drake. Najlepša hvala, gospa Valean, za to priložnost. Naš planet je večinoma pokrit z morskimi vodami in to je bistvenega pomena za življenje na Zemlji. To so povdarili številni prejšnji govorci, pa tudi Žon Erik, ki je govoril pred menoj. Danes moramo ugotoviti, kaj smo prispevali kot Evropska unija, ob enem pa moramo priznati trenutno stanje. Kaj moramo še storiti? Morje je v prvi vrsti vir številnih človeških dejavnosti, ki vodijo tudi do različnih storitev, industrij in virov, od katerih smo odvisni. Ampak vse te človeške dejavnosti, ali gre za ribištvo, ladjarske dejavnosti, energetske vire ali karkoli drugega, vse to izvaja pritisk na morsko življenje, na pomorske habitate in to ogroža tudi primarno funkcijo oceanov ki je ohranjanje življenja samega planeta. Pogosto se hvalimo o ambicioznem okviru, ki smo ga oblikovali. Ta okvir je res ambiciozen, saj ne bi bil celovit, saj ne bi zaščitil naš planet, obenem pa naj bi ga bilo mogoče tudi izvesti. Vzpostavlja evropske predpise, pa tudi mednarodne zaveze, ki jih povezuje v en strateški pristop, na osnovi katerega naj bi zaščitili pomorsko okolje. Vsekakor ta politika ni popolna, ampak po njeni zaslugi države članice delujejo enotno in postopoma napredujejo po poti do doseganja skupnih ciljev. Tako bomo postali veliko bolj strateški pri zaščiti mori in oceanov. Naj predstavim primer. Države članice morajo poskrbeti za dober okoljski status, to pomenijo zdrava, varna, produktivna more do leta 2020. Jasno pa je, da če razmišljamo v širši sliki tega, kar se dogaja v vsake države članice, je treba storiti še marsikaj. In prav gotovo trenutno okolje ni v dobrem stanju do tega datuma, do leta 2020, prav gotovo ne bo mogoče doseči vseh ciljev. To odraža globalno sliko glede oceanov, ki so pod vedno večjimi pritiski. Soočamo se s težavami zaradi izvajanja politike, komisija je na to pozorila v številnih svojih poročilih, ampak za to so krivi tudi nekateri drugi dejavniki. Kateri? To so dejavniki, pri katerih potrebujemo veliko več usmerjanja na ravni evropske politike, če želimo doseči pozitivne rezultate na terenu. In tukaj bi omenila primer uporabe plastike za enkratno uporabo. V prvem panelu smo se danes pogovarjali o upravljanju z oceani, tudi to je pomembno vprašanje, ampak v to se zdaj ne bom poglabljala. Ključnega pomena je tudi regionalno sodelovanje, sploh ko gre za učinka na morje, onesnaževanje in pa izguba biotske raznolikosti, ki seveda ne poznata meja. Smo sprožili invazijo na pomorsko življenje v zgodovini, vendar pa lahko pomorske habitate in vrste lahko tudi zaščitimo z zaščitenimi območji. Poskrbeti moramo za raznolikost in pa tudi za povečanje naravnega kapitala. Pametno je seveda tudi opredeliti zaščitene cone za pomorsko življenje in na osnovi evropskih predpisov za naravo in zaščito pomorskega okolja imamo zdaj približno 11 odstotkov naših mori, ki so vključeni v te zaščitene cone v primerjavi z globalnim poprečjem 7 odstotkov. Ampak poskrbeti moramo še za več ukrepov, zato da bomo to ustrezno upravljali ukrepi ohranjanja in upravljanja, tako da bomo dosegli socioekonomske učinke. Pomorsko onesnaževanje je velik simbol novega gospodarstva. Svoje okolje onesnažujemo na mesto, da bi vse vire in dobičke ponovno vlagali v obnovo našega okolja. Upravljanje z odpadnimi vodami je prav tako pomembno, upravljanje s pristanišči, vse to je že lahko konkretna osnova za boj proti onesnaževanju morja. Potrebujemo pa še veliko več ukrepov. Strategija za upravljanje s plastiko pa je seveda usmerjena tudi v recikliranje in v nove inovacije. Vključujemo v to tudi zakonodajo o plastiki za enkratno uporabo, pri čemer je treba poskrbeti tudi za ribolovno opremo. Obenem pa upoštevati vso mikroplastiko tudi v okviru predpisov za pristaniške zmogljivosti. Ampak ali o tem vemo dovolj? Žon Erik je že govoril o tem vprašanju, prav gotovo obstajajo velike vrzeli v znanju, ki jih moramo zapolniti in to vključuje tudi vrzeli glede ribiških dejavnosti, glede pomorskega onesnaževanja, glede regeneracije morja, glede hrupa v oceanih in morjih pa tudi o inovaciji in rasti akvakulture. Kako lahko poskrbimo za boljšo akvakulturo? Še nekaj sklepnih besed. Prav gotovo je spodbudno, da je toliko trudega usmerjenega v oceane in more. Vendar pa moramo storiti še toliko več. Skupaj krepimo ozaveščenost glede tako priložnosti kot grožen, s katerimi se soočamo. Ampak obenem moramo skupaj razmišljati tudi o tem, kako bomo zaščitili oceani, kako bomo oceane ohranjali, kako bomo želi koristi in obenem oceane in morja obravnavali z spoštovanjem, ki si ga zasluži. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa že lahko z veseljem napovem tudi predsednika Evropskega parlamenta, ki bo podal svoj nagovor. Se upravičujem, zaenkrat se moramo presesti v prvo vrsto, potem pa se bomo vrnili na govornički odra. buon pomeriggio a tutti benvenuti nell'emiciclo dober dan lepo pozdravljeni v evropskem parlamentu lepo pozdravljam gizino majsner ki je posebna predstavnica našega parlamenta na tem področju in seveda je to oseba ki je ključnega pomena za organizacijo na današnjega dogodka Zahvaljujem se tudi komisarju Veli, komisarju Mojdešu, Alenu Kadeku, Adini Joani Valjan, ki je predsednica odbora za okoljske zadeve. Lepo pa se zahvaljujem tudi gospodu Henklu, ki je podpredsednik odbora ITRE. Veliko veselje mi je, da sem danes z vami. več tisoč evropskih državljanov, znanstvenikov, zakonodajalcev in podjetnikov je danes tu z nami, ki so se odeležili tega dogodka. Prav tako smo na začetku našega mandata organizirali 11 konferenc na visoki ravni na Evropskem parlamentu, ki so zadevale tako raziskovanje, kulturno dediščino, migracije, digitalno gospodarstvo, čisto energijo. Vsa ta vprašanja smo obravnavali zelo podrobno. V ta proces smo vključili državljane, podjetja, delavce, združenja, institucije, raziskovalne ustanove, pa tudi številne druge pristojne organe, ki so zelo pomembni za naše državljane. Danes obravnavamo zelo pomembno vprašanje, to je prihodnost naših oceanov. To vprašanje je tako pomembno, da moramo na tem kontinuirano delati, nikakor ne smemo počivati na lovorikah. Prevzeti moramo vodilno ulogo pri tej politiki, zagotoviti moramo prihodnost našega planeta. To pomeni, da moramo tudi prevzeti odgovornost in to takoj. Ne smemo več izgubljati časa. Politika Evropske unije mora prevzeti vodilno vlogo dati svetov zgled vsem akterjem na globalnem odru. Poskrbeti moramo za boljše sinergije med industrijo in okoljem. Obenem moramo poskrbeti za to, da bodo vsi akteri prevzeli svoj delež odgovornosti. Prejšnji teden smo v Strasburu izglasovali zelo pomembno resolucijo o podnebju. V to resolucijo je bilo vključeno tudi sporočilo Evropske komisije Čist planet za vse. Poskrbeti moramo za to, da bomo dosegli cilje, razogličanje, to je zelo pomembno, to moramo zmanjšati na nič, moramo poskrbeti za nično emisijo oglikovega dioksida do leta 2030. In vse države članice moramo spodbuditi k temu, da bodo to dosegle. Sočamo se z veliki mi izzivi na področju podnebnih sprememb. Evropska okoljska agencija je v obdobju 2010 do 2016 ugotovila letne izgube za Evropsko unijo zaradi ekstremnih podnebnih sprememb. Sicer so opredelili te izgube v višini 12 milijard evrov. In Ti zneski se bodo še povečali, če ne bomo ukrepali. Kako bomo poskrbeli, da se to ne bo zgodilo? To tveganje je treba priznati. Mimo grede, agencija je povedala, da bo do leta 2030 50 odstotkov poseljenih območij Evropske unije v veliki nevarnosti zaradi pomankanja vode. Poskrbeti je treba za sklad, na osnovi katerega bomo poskrbeli za čist energetski prehod. Okoljsko politiko pa je treba vključiti v vse sklope politike na ravni Evropske unije. Vse te politike je treba medsebojno povezati in uskladiti. To je zelo pomembno. Tudi pariški sporazum je zelo pomemben, sami smo bili v vodilni vlogi pri teh pogajanjih in še vedno se moramo na ta sporazum osredotočati ne na zadnje bo imel od tega korist naš planet, prav tako pa bomo poskrbeli za ustvarjanje novih delovnih mest, ta delovna mesta pa bomo lahko potem laže tudi ohranili. Pri vprašanju oceanov se osredotočamo tudi na doseganje ciljev trajnostnega razvoja OZN. Prvi smo podprli pariški sporazum v času konference OZN o oceanih leta 2007 prispevali k smo opredelitvi 19 zelo ambicioznih zavez. Od zmanjševanja pomorskih odpadkov oziroma obsega pomorskih odpadkov do ustreznega upravljanja z vodami in tako dalje. Skušamo sprejeti tudi vedno več zakonodajnih instrumentov na mednarodni ravni, ki so usmerjeni v ohranjanje biotske raznolikosti in pa regulacijo in prepoved nezakonitega ribolova. Poskrbeti moramo za dober pravni okvir za oceane. 150 milijonov ton plastike je v naših morjih in vsako leto se obseg te plastike še povečuje do leta 2050 bo v plastike v morjih več kot samih rib. To pomeni veliko škodo za naše okolje, kot tudi za naše gospodarstvo. Zaradi tega je pri zadet tudi turistični sektor, te sektor ribogojstva in ribiški sektor. 70 odstotkov vseh predmetov, ki onesnažujejo naše more, so predmeti za enkratno uporabo. In zato je Evropski parlament sprejel direktivo za prepoved plastike za enkratno uporabo do leta 2021 če bi reciklirali en milijon tone plastike, bi bilo to enako, kot da bi umaknili en milijon avtomobilov z naših cest. To je zelo pomembno za krožno gospodarstvo, torej da recikliramo mestne odpadke in jih potem uporabimo v prihodnje. V Strasboru smo na ta način sprejeli tudi direktivo glede ribiške politike. Ribiči morajo vse odpadke, ki jih zajamejo svojim ulavom, odpeljati na kopno. Na ta način bomo odpravljali odpadke iz morja na odgovoren način, namesto da jih mečemo nazaj v morje. To bo zelo pomemben korak naprej in upam, da bodo države članice poskrbile za ratifikacijo te zakonodaje čim prej. Če pomislimo na to, kako pomembni so oceani tudi za našo industrijo, postane situacija še bolj urgentna. 5,4 milijone delavcev dela v pomorskem sektorju, letni promet je približno 500 milijonov evrov na leto. To je modro gospodarstvo, o čemer govorim, to je temeljnega pomena. Seveda moramo poskrbeti za dodatne marže rsti. 75 odstotkov zunanje trgovine in pa 37 odstotkov trgovine znotraj Evropske unije poteka preko morja. In zato je bistvenega pomena, da delamo tudi na sektorju pomorskega prometa. Ta mora postati bolj učinkovit. Novi proračun Evropske unije od leta 2021 do 2027 pa bo moral predvideti tudi podporne ukrepe za doseganje teh ciljev. čista morja morajo postati gonilo našega gospodarstva. Če zaključim, naj povem, da je prišlo v Evropi do številnih pomembnih odkritij, na osnovi katerih smo lahko tudi kaj rešili na našem planetu. Naprimer, izum biorazgradljive plastike, recikliranje materijalov, zmanjševanje emisij in tako dalje. Imam tudi program Kopernikus, na osnovi katerega bolje razumemo kako naš planet deluje. Obenem lahko na osnovi tega poskrbimo tudi za bolj trajnostno okolje. Program Kopernikus je zelo pomemben tudi za zaščito narave, za upravljanje z mestnimi območji, pomemben je za urbano načrtovanje, za javno zdrave, za civilno zaščito, za infrastrukturo, za promet in turizem. In zato želi Evropski parlament spodbuditi tudi naložbe v raziskave in inovacije. Točno zato. Evropska komisija je predlagala tudi povečanje obsega sredstev za Horizon Europe. Mi pa bi si želeli še bolj ambicioznih ciljev, še več sredstev poleg tega, kar je že predlagala Evropska komisija. Želeli smo si poskrbeti za 50 odstotno povečanje sklada za novi program obzorja Evropa. To bi pomenilo 120 milijard evrov v celoti. Poleg tega bi moralo vsaj 30 odstotkov vseh ukrepov v naslednjem proračunu Evropske unije biti posvečenih zagotavljanju trajnosti. Oceane moramo izkoriščati na bolj trajnostni način. Zato morajo poskrbeti tudi države članice, naši naravni viri so skupni in zato moramo z njimi ustrezno upravljati. Tudi države članice morajo pri tem odigrati svojo vlogo. Zaščita okolja, inovacije, industrija, vsi ti vidiki so neizogibno medsebojno povezani. In dialog med univerzami in raziskovalnimi ustanovami in podjetji je ključnega pomena, če želimo poskrbeti za harmonijo med okoljem in inovativnim gospodarstvom, obenem pa to umestiti v kontekst konkurenčnosti. Vse zaveze, ki smo jih sprejeli, moramo dejansko tudi izvesti. Evropa mora postati veliko bolj prijazna našim oceanom in nadaljevati moramo po poti ki smo sprejeli na kupu 21. Lepo se zahvaljujem vsem za pozornost, podarjam svoje ambicije, pa tudi ambicije vseh kolegov, na to lahko štejete. Okay, Najlepša hvala. Nadaljujemo z drugim panelom. Vmes smo lahko prisluhnili tudi gospe Drake, ki je namestnica generalnega direktorja Evropske komisije na Generalnem direktoratu za okolje. Naslednji govorci so govorci iz Evropskega parlamenta, ki delajo na tem področju. Začeli bomo z gospodom Markom Demesmakarjem. Vas pa seveda prosim, da se omejite na tri minute. Takšna so današnja navodila. Izvolite, gospod Demesmakar, tri minute. I'll do, I'll do my, my best. Um, good afternoon. Se bom potrudil. Dobro dan, ime mi je Mark Demesmakar, sem evropski poslanec, v politični skupini EKR. Veliko čast mi je, da lahko predstavim svoje delo v tem mandatu. Aktivno sem delal na vseh dosejih krožnega gospodarstva, kar seveda vključuje tudi novo zakonodajo o plastiki za enkratno uporabo. Veliko je bilo že povedanega o tem. Plastika je pomemben, pa tudi dragocen material, ki ima koristen položaj v naši družbi ampak moramo se vprašati glede načina proizvodnje in uporabe plastike danes. To je neozdržno, pa tudi nekaj, česar si ne moremo več privoščiti. Zbiranje plastike za namen recikliranja pa še vedno zelo omejeno. Tudi na ravni Evropske unije le 5 odstotkov vrednosti plastične embalaže dejansko ostane v našem gospodarstvu, kar pomeni, da 95 odstotkov vse vrednosti dejansko izgine. Ključen izziv je, da torej upravljamo s plastiko vzdolž celotne vrednostne verige. Strategija za plastiko mora postati vzvod za spodbujanje pametnih modelov poslovanja, pa tudi potrošnje. To pa bo zahtevalo skupne zaveze in ukrepe strani vseh deležnikov. Na naslednjem plenarnem zasedanju v Strasburu naslednji teden bomo dobili novo priložnost, da bomo ne le govorili o tem, ampak da bomo v povezavi s tem tudi kaj storili. Glasovali bomo glede sklepov triloga o plastiki za enkratno uporabo. Do konca pogajanja je prišlo pozno decembra, po dolgih nočih pogajanja. Na to ne bom pozabil niti jaz, niti komisar Vela. Rezultati so bili dobri, ta zakonodaja pa je bistvena ne le za prehod v okrožno gospodarstvo, ampak tudi za pomemben korak naprej, tako da bomo odpadke dejansko odstranili iz naših morij in oceanov. In Evropska unija bo ponovno prevzela vodilno vlogo. Odpadki, predvsem plastični, so resna težava za naša morja in oceane. Kot je povedal naš predsednik, izogniti se moramo temu, da bi bilo v morju več plastike kot riba. Zakonodajni svežen se v prvi vrsti osredotoča na deset glavnih plastičnih proizvodov, ki se jih odmetava v regijah Evropske unije. Veseli nas, da bomo prepovedali tudi izdelke iz oksidno razgradljive plastike. Težava s to plastiko je, da se dejansko ne razgradi v celoti, ampak se enostavno razgradi v mikroplastiko. Ta prepoved je pomembna zmaga za Evropski parlament, ki se za to bori že nekaj časa. Države članice se morajo osredotočati tudi na vedno manjšo potrošnjo plastične embalaže in pa uporabe plastičnih kozarčkov za enkratno uporabo. In obenem moramo poskrbeti, tudi za ločeno zbiranje plasteng in pa povečanje to vrstnega zbiranja za 20 odstotkov. Plastenke so med najbolj pogosto najdenimi odpadki na naših obalah. In komisija je prepričala države članice, da bi morali do 2030 vsa plastika morala biti v veliki meri tudi ustrezno razgradljiva. Tudi za cigaretne filtre smo poskrbeli, to predstavlja drugi največji vir odpadne plastike. Proizvajalci tobačnih filtrov bodo morali plačati tudi za stroške čiščenja in poskrbeti za javno infrastrukturo, na osnovi katere bo to mogoče zbirati. In to je res pomemben politični zagon, ki so ga podprli tako državljani kot predstavniki civilne družbe. To bodo velike spremembe in obenem bo to zagotovilo tudi prehod v okrožno gospodarstvo, tudi na področju plastike. Te direktive je zdaj treba ustrezno izvajati in ponavadi pravim, da prehod v okrožno gospodarstvo dejansko omogoča tudi prehod iz smetišč v zlata polja. Na osnovi te razprave lahko povem, da lahko plastična more spremenimo tudi v modri planet. Najlepša hvala. Zdaj pa. Gospod Ricardo Sirao Santoš, ki je član odbora za ribištvo. Izvolite. Najlepša hvala. Pred 20 leti je tukaj, pisatelj in pesnik z Portugalske otvoril tukaj konferenco in je dejal, v mojem jeziku lahko vidim morje. Zato mi prosim dovolite, da govorim v portugalščini. Homo sapiens. je v 20. stoletju postal najpomembnejša sila, ki spreminja geologijo našega planeta, zaradi česar smo prišli v novo obdobje antropocen. Po industrijski revoluciji smo prekoračili vsaj štiri od devetih meja na Zemljo. Spremenili smo biogezo, geofizične procese, s katerim smo spremenili oglikov ciklus. Oceani trpijo zaradi zakisljevanja, poprečna temperatura raste, veliko dejavnikov med seboj recebojno eh, reagirajo, kot je izguba biotske raznovrstnosti, dvigovanje ravni meja in vedno več omoči brez kisika. Čeprav ti procesi na prvi pogled zgledajo regionalne narave, so v resnici globalni problemi in lotiti se jih je treba skupaj. Morska območja namreč ne poznajo političnih meja. Kakršenkoli odziv politične narave mora biti sprejet skupaj na globalni ravni, skupaj z globalno znanstveno skupnostjo, zato da vsi lahko poskrbimo za trajnostno prihodnost. Imamo koordinirane programe na področju pomorstva, zato da lahko spremenimo trend v naših oceanih. Gre za obvezo, ki ga moramo zelo resno jemati in ki mora upoštevati različne ravni razvoja v različnih državah. Tisti, ki največ tvegajo zaradi podnebnih sprememb, so najmanj razvite države, vendar so to tiste države, ki so najmanj prispevale k sedanjemu stanju na planetu. Zato se moramo stalno in neprekinjeno truditi in si prizadevati, da bodo nove generacije upravljalcev z mori lahko izvajali svoje pravice do čistih morja in delovati odgovorno. Čas teče in nimamo več veliko časa na voljo in zato moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do genocida v pacifiških območjih, potem pa pri nas. Zato moramo odgovorno ravnati mi, politiki, znanstveniki in tudi etično, zato da bomo lahko spodbudili razvoj, ki bo šel v pravo smer. V tem leži naše upanje. Najlepša hvala. Hvala tudi, da ste se držali časovne omejitve. Naslednja govornica je gospa Klaudija Monterno Digar, ki je članica odbora za transport. Najlepša hvala. Rada bi pozdravila tukaj vse kolege in tudi mm, tukaj v dvorani in tukaj za tem govorniškim odrom. Rada bi pozdravila kolegico Gezine, ki se zelo trudi za to, da bi dosegli čim več na področju pobude Modri oceani. Portugalec je bil tisti, ki je spodbudil evropsko agendo na področju mori. Zato moramo izkoristiti vse te priložnosti, ki nam jih nudijo oceani in morja in da spodbudimo evropsko agendo tudi na mednarodni ravni. In to mora biti v bistvu naših evropskih volitev. Dokazati moramo, da smo zaskrbljeni zaradi, zaradi te situacije, da si Evropski parlament in komisija prizadevata, da sprejmemo čim več ukrepov in da podpremo vse te aktiviste, ki smo jih tukaj omenili, med njimi je tudi David Attenborough v, s, s televizijskim programom na kanalu BBC, ki izpostavljajo ta problem. Evropski, Evropska unija je, se je že odločila, da se bo začela boriti proti plastičnim odpadkom v morjih, vendar pa se soočamo z več izzivi. Moramo še naprej predlagati strategije kratkoročno in srednjeročno prilagajanje našega ribištva, odpravljanje onesnaževanja mori, moramo spodbujati razvoj novih eh, izdelkov, novih storitev za modro gospodarstvo. Vendar moramo doseči tudi več eh, znanstvenih raziskav in eh, analizirati stanje naših morij moramo tudi oblikovati našo politiko za ukrepanje v morjih in oceanih. Mislim, da je to ključ za naše delovanje. Vse potrebujemo za to, da se lahko učinkovito soočimo z vsemi izzivi. Nadaljevati moramo z delom odbora za transport, kjer smo predlagali strategije za zmanjšanje toplogrednih plinov, da bi predlagali alternativna prevozna sredstva brez fosilnih goriv, nove vrste energije. Moramo sprejeti več sektorske ukrepe, sprejeti integrirano politiko in zato moramo poskrbeti, poskrbeti za celovito pomorsko politiko. Za konec bi rada omenila tudi najbolj oddaljene regije mm, z morskega vidika, še posebej tiste regije, ki se nahajajo v Atlantskem oceanu in tudi v Indijskem oceanu. Vse te regije so zelo pomembne za analiziranje in za preučevanje podnebnih sprememb in za spremanje pravih ukrepov. Predlagala bom tudi ustanovitev centra za boj proti vnesnaževanju mori. Verjetno na otoku Madeira zato, da bi tam lahko analizirali in preučevali možnosti za boj proti tej grožni. Verjetno skupaj z agencijo za pomorsko varnost, ki se ravno tako nahaja na portugalskem. Komisija, Evropski parlament, nevladne organizacije, mladi, ki ste tukaj, vsi se moramo spopasti z onesnaževanjem mori in mislim, da se moramo vsi potruditi za to, da bodo naša morja in oceani čim čistejši. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vse prispevke. Sedaj bomo dali besedo najboljšim deležnikom. Prvi ima besedo gospod Jago Pitekunja, ki je zvršni direktor sklada Oseno Sul. Štiri minute imate na voljo. Thank you, mother, thank you very much, Madam Chair. This... Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, komisar Vela, eh, kolegi, gospe in gospodje. Oceanski sistem je najpomembnejši naravni sistem na planetu vendar pa vpliv človeka ogroža delovanje morja, kot je biomasa, zato da bi ohranjevali biotsko raznovrstnost ali pa da bi ohranili raven kisika v morjih. Oceani spreminjajo svojo biokemično sestavo. Zaradi tega smo zašli v hudo okoljsko krizo, ki je še ne razumemo povsem mi, pripadniki človeške vrste, mednarodna skupnost še ni našla rešitev za boj proti temu pojavu. Leto 2020 bo mejnik za fundacijo Oceano Asul. Verjetno bo to prelomno leto in izkazali bomo vse naše razočaranje zaradi pomankanja ukrepov. Mlade generacije kažejo vedno večjo zaskrbljenost in frustracije, ki so izrazili mladi tukaj med nami. Nujno je, da ukrepamo. Združeni narodi sedaj razpravljajo o organizaciji nove konference o morjih in oceanih skupaj s Kenijo in Portugalsko, vendar pa to ni konec poti. Tega problema ne moremo rešiti samo z razvojnimi cilji, ki smo sprejeli leta 2014. Moramo povezati skupaj pojave, s katerimi dobimo celovito sliko to je naš gospodarski razvoj, stanje mori. Razvoj je namreč odvisen od naravnih virov, model pa negativno vpliva na naša morja. Mednarodna skupnost, ki jo zastopajo Združeni narodi, lahko sprejmejo drzne ukrepe na konferenci Združenih narodov o oceanih. Mi menimo, da je odgovornost res velika. Naše generacije si zelo prizadevajo, da bi rešili, kar se še da rešiti v oceanih, v morjih, s trajnostnim načinom ribištva in s trajnostnim modrim gospodarstvom. Regionalna vlada na Zorih v partnerstvu s fundacijo Oceano Asul in eh, s fundacijo Vejt so se odločili, da bodo 15 odstotkov eh, gospodarske zone označili za zaščiteno morsko zono, kar predstavlja 5 odstotkov vseh mori Evropske unije. Združeni narodi in Evropska komisija je podprla Azore pri tej drzni odločitvi ne samo za otoče, za Portugalsko, ampak za celoten eh, severno-vzhodni Atlantski ocean. Naša fundacija ne verjame, da bomo dosegli zdrave oceane samo z ohranjanjem mori. Mi menimo, da je rešitev tudi na strani gospodarstva. Naš gospodarski model ni kompatibilen z trajnostnim upravljanjem naših naravnih virov na, na zemlji. Zato moramo spremeniti naš model in na naravo moramo gledati kot na kapital ki ga potrebujemo, naravni kapital za človeško družbo. Če bo narava postala kapital, potem bo ohranjene narave postal gospodarski ukrep. Moramo vlagati v kapital in ne pa na to gledamo kot na sredstva. Tako bi lahko tako na to gledali kot eh, na bančni kapital, tako ti je omenila gospoda Minaki z modro obveznico, tako bomo imeli nova uh, zaščitena območja. V takšnim, kont takšnem kontekstu z energetsko politiko Združenih narodov bomo sprejeli pobudo za poslovni model, ki bo imel kot cilj, trajnostni razvoj. Bolj ko mahujemo, bolj radikalni morajo biti naši ukrepi. Mlade generacije kažejo, da, čas, da se nam čas izteka. Moramo sprejeti radikalne ukrepe v povezavi s podnebnimi spremembami in z izginotjem vrst in habitatov v oceanih in morjih. Ne moremo nadaljevati več takšnim gospodarskim razvojem, če pri tem onečujemo naravo. S tem bomo zašli tudi v začaran krok, kjer bo uničevanje narave pripeljalo še k hujši gospodarski in ekonomski recesiji. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Vladimir Jabinin, ki je izvršni sekretar medvladne ocenografske komisije in namestnik direktorja v UNESCO. Izvolite, 4 minute. Much, um... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi vas rad pozdravil v imenu UNESCO in generalne direktorice UNESCO. Ne bom ponavljal tega, kar smo že slišali. Razsežnost družnih narodov, globalna razsežnost in vlogi znanosti za prihodnost. Rad bi nazval, nazval tudi mlade in kako zelo pomembno vlogo igra znanost v tem stoletju. Naša medvladna komisija v UNESCO ima zelo pomembno vlogo na področju oceanov. Evropa pa je vodilni akter na področju znanosti imamo tri centre moči, Severna Amerika, Evropa in Zahodni Pacifik. Zelo produktivno sodelujemo z Evropo in rad bi pozdravil Evropskega sistema za obverzacije VGUS in vodilno vlogo podatkovnih baz, ki obstajajo v Evropi, kot je MOCNET imamo odlično sodelovanje z DG Marem v Evropski komisiji in skupaj razvijamo projekt o načrtovanju morskih območjih, kar pomeni, da bomo do leta 2030 pokrili velik del mori z znanstveno podprtimi načrti. Z direktoratom za znanost in raziskave bomo sodelovali v okviru obzorje um, za Evropo in pa na področju observatorija. Kakšna je ta oceanska znanost? Ta znanost po, to znanostno področje lahko podari, kje so največje težave. Vemo, koliko CO2 je. -ja, Eh, lahko absorbirajo oceani, koliko toplote, vendar pa še nimamo najboljših rešitev. Opozarja nas na to, kaj se je zgodilo na področju podnebja leta 2008. Znanstvene podatke smo imeli, vendar nismo imeli dogovora niti ukrepov. Sedaj je čas za ukrepanje. Da znanost to lahko doseže, je UNESCO združenim narodom predlagal, da bi spodbujali znanost, s katero bi dobili prave rešitve za izboljšanje stanja mori. Ricardo Santos je eden od članov te skupine. Kakšen je načrt? Načrt je za doseg, ve, da, na doseg velikih uspehov na področju razumevanja ekosistemov v globokem morju, razvijanja zmogljivosti in poznavanje oceana. Mi smo vodilni na področju opismenjevanja na, o oceanih ti dosežki bodo zelo pomembni in s temi bomo lahko dosegli napredek v korist naših družb. To je upravljanje z obaljnimi regije, prilagajanje na podnebje, posebno načrtovanje eh, na področju pomorstva. Vse dejavnosti, s katerimi lahko oceani postajajo dobičkonosni, za trajnostni razvoj gospodarstva, ne da bi s tem ogrozili zdravje naših mori. To je oceanografska znanost. Kmalo bomo imeli srečanje v Kopenhagnu na to temo. Tudi konferenca, ki jo je omenil Tjago, se bo osredotočala na ukrepanje na podlagi znanstvenih tognanj. Upam, da bo Evropa sprejela in slišala to sporočilo in da bo tudi sprožila izobraževanje na področju znanosti. Sedaj potrebujemo znanost, da bomo dosegli oceane, ki jih potrebujemo. Najlepša hvala. Bilo zelo navduhujoče. Sedaj ima besedo profesor Peter Hercik ki je izvršni direktor, direktor centra Geomar za raziskave oceanov v Kilu. Izvolite, gospod Hercik. Najlepša hvala za besedo. Rad bi vam predstavi vprašanja o zdravih in čistih oceanih z znanstvenega vidika. 70 odstotkov planeta pokriva morska voda. To so vsi oceani, Arktični ocean, Atlantski ocean, Rdeče morje, Črno morje, Balsko morje in tako dalje. 70 odstotkov planeta pokriva morska voda in zato živimo na modrem planetu, ne na planetu Zemlji. Gre za planet ocean. Oceani so za nas zelo pomembni, ne samo zaradi velikosti, ampak zaradi tega, ker gre za največji ekosistem na planetu. Kot smo danes že slišali, je tudi kisik zelo pomembno vprašanje. Oceani proizvajajo 50 odstotkov kisika, ki ga vdihujemo, kar vpliva tudi na mikroorganizme v oceanih. Če mikrooceani ne delujejo, potem ne moremo več dihati. To pomeni, da imajo zelo posebno funkcijo. 30 odstotkov CO2 absorbirajo oceani. 30 odstotkov CO2 pomeni, da ne bi govorili o eh, poraste temperature za 1,5 ali 2 stopinje, ampak bi že živeli v poprečnih temperaturah, ki bi bile za 3-4 stopinje višji. Mi moramo plačati za zakislevanje mori. Oceani absorbirajo tudi veliko toplote, ki jo proizvedemo in zagotavlja hrano za milijarde ljudi. Oceani so za nas izjemnega pomena, to smo že slišali. Ocean je aparat, ki nas ohranja pri življenju na planetu. Mi smo zelo slabi zdravniki čeprav nam oceani ponujajo intenzivno nego, mir, zakisljujemo oceane, onesnažujemo jih in Mm, ravno tako um, smo poskrbeli za porast temperature v oceanih, onesnažujemo morja s plastiko, s kemičnimi snovmi, z organskimi onesnaževalci, ravno tako škodujemo biotski raznolikosti v oceanih, nismo še odkrili vseh vrst, ki živijo tam, vendar pa smo škodili v veliki večini vrst, ki živi v oceanih. Obstaja tudi prelov v oceanih in do leta 2050 bo na zemlji živelo 10, 10 in pol milijarde eh, ljudi, kar pomeni, da bomo potrebovali 50 odstotkov več živil, več energije in več virov. Veliko tega bomo morali pridobiti iz naših oceanov, kar pomeni, da je pritisk na oceane vedno močnejši. In so, s tem se moramo soočiti zdravi oceani za zdrave ljudi. To je slogan, ki potrebuje raziskave, ki so bolj usredotočene na eh, rešitve. Potrebujemo več koordinacije v raziskavah in bolj ciljno usmirjeno financiranje, zato da bomo dobili proizvode in dejavnosti, ki jih želimo. Evropa potrebuje bolje upravljanje za reševanje naših oceanov za prihodne generacije malce bom provokativen v tem trenutku z vprašanjem, ki ga bom zastavil. Zakaj imamo Evropsko vesoljsko agencijo, ne pa Evropsko agencijo za oceane? Gre nam za škoč problem, s katerim se moramo spopasti. Mislim, da potrebujemo več razpoznavnosti, več vodstva in več ukrepov iz Evropske unije, ko gre za reševanje naših oceanov in morja. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj smo prišli do konca našega panela. Rada bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali. Želeli smo predstaviti celovito podobo o vseh izzivih, kaj, um, zakaj moramo jemati to vprašanje zelo resno. Mislim, da smo ta cilj tudi dosegli. Upoštevati moramo tudi omejitev časa. Sedaj